Potem gremo naprej. Imam eno sporočilo in sicer sem prejel od sveta stališče v prvem branju in sicer gre za uredbo o ribištvu na območju sporazuma GFCM. To je zapisano tudi v zapisniku zasedanja in sicer je zdaj tri mesece časa za parlament za sprejetje in ta rok začne teči od jutri.